lep pozdrav gospe in gospodje dovolite mi da odprem današnjo sejo odbora itre pozdravljam vse kolege in kolegice ki so se danes zbrali pozdravljam pa tudi tolmače in tolmačke najprej bi se rad opravičil v imenu gospe Sartori, ki me je prosila, da v njenem imenu vodim ta uvod v današnjo sejo, kar je zame seveda velika čast. Danes bomo torej mešali eh, češki in italijanski jezik, tako da bo ta sestanek resnično mednarodne narave. To je ena izmed zadnjih sej našega odbora v tem sklicu, če ne celo zadnja seja, kar pomeni, da gre za poseben, poseben dogodek. Najprej moramo sprejeti dnevni red, vsi smo ga prejeli v naših dosejih in razen, če ima kdo kakšen komentar, kakšno pripombo, bomo ta dnevni red tudi sprejeli. Sedaj pa sporočila predsedujočega imam nekaj tehničnih sporočil. Rad bi vas obvestil o naslednjih točkah. Dnevni red se je malce spremenil. Eh, odpovedali smo namreč jutrišnjo popovdno eh, sejo. Jutri popovdan seja odpade. Drugič veljajo nova pravila za glasovanje. Ta pravila so začela veljati dne 26. februarja letošnjega leta. Veljajo za današnjo in jutrišnjo sejo. To pomeni, da bo jutrišnje glasovanje potekalo v skladu z novimi pravili. Vsa končna glasovanja, glasovanja o eh, končnih dokumentih in glasovanja o enotnih resolucijah bodo potekala Eh, poimensko, elektronsko. Toliko torej o novih pravilih za glasovanje. Še enkrat ponavljam, vsa glasovanja, vsa končna glasovanja bodo jutri poimenska. In še eno sporočilo na koncu današnje seje. Prosim, ne pustite nobenih osebnih predmetov v tej dvorani, zato ker bo v tej dvorani zasedela skupina Alde tako da prosim ne pozabite nečesar svojega v dvorani. Jutri ob desetih pred glasovanjem se bomo v našem odboru tudi fotografirali, tako da bomo imeli v rokah skudovinski dokument, ki bo dokazoval, da smo tukaj delali in da tukaj delamo še naprej čaka nas torej gasilska fotografija in če želite sodelovati, eh, bomo imeli možnost tudi za posamične fotografije, fotografije posameznikov. Gospod eh, Vidal Quadras pa mi je ravno kar povedal, da se morate dobro pripraviti za fotografiranje, kar je seveda popolnoma normalno za eh, gospe, morda pa malce nenavadno za gospode. Tako da jutri prosim, da si eh, oblečete svoje naj, eh, najprimernejša oblačila. Sprejeli bomo še zapisnik 22. in 23. januarja ter 12. in 13. februarja. Ti dokumenti so na voljo skupaj z drugimi dokumenti, razen če imate kakšne komentarje. Če imate kakšne komentarje, jih lahko podate, v nasprotnem primeru bo ta zapisnik sprejet in na to objavljen v trenutni obliki. Toliko o tehničnih sporočilih, sedaj pa nas čaka četrta točka na dnevnem redu in to je prva vsebinska točka. Govorili bomo o predlogih sprememb za direktivo o jedrski varnosti. Zaenkrat imamo 215 predlogov sprememb in pa 7 kompromisnih predlogov sprememb. Imamo eno uro za to razpravo. Besedo predajam poročevalki, gospe Jordan. Mislim, da imamo dovolj časa, da obravnavamo vse te predloge sprememb. Dela je bilo veliko, ker je bilo tudi predlogov veliko. Izvolite, gospa. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prejeli smo 215 predlogov sprememb, kot ste dejali. Ti pokrivajo različna vprašanja, različne teme. Že na začetku pa bi rada povedala, da je bilo delovno ozračje zelo dobro. Dobro smo sodelovali s poročevalci v senci. Pripravili smo sedem kompromisnih predlogov sprememb. Upam, da se boste vsi lahko našli v teh kompromisnih predlogih. Seveda nismo mogli sprejeti vseh eh, vaših predlogov, ampak takšna je pač filozofija, eh, ki se skriva za kompromisi. Mislim, da smo nasplošno, in to je tudi eh, moj način dela, našli pravo ravnotežje, pravo rešitev za posodobitev obstoječe direktive o jedrski varnosti kompromis A se nanaša na opredelitev radu, eh, razumno dosegljivega, kar smo spremenili v razumno praktičnega, kar je splošna besedna zveza, ki se uporablja na področju jedrske varnosti. Mislim, da je ta obeseditev natančnejša. Na to kompromis 2, ta se nanaša na preglednost. dodali smo določbe o eh, ustrezno, ustrezni časovnici ozaveščanja javnosti in podajanja informacij javnosti. Tukaj je, je vključena tudi zahteva, da informacije za javnost pokrivajo vse zadevne informacije eh, eh za vse faze od iskanja lokacije do prekinitve delovanja. Vključili smo tudi konvencijo iz Ohusa, ki je eh, zelo pomembna in so jo potrdile vse države članice Evropske unije. Na to imamo kompromise 3 in 4 o varnostnih ciljih. Tudi tukaj je naša opredelitev natančnejša in gre bolj kot ne za tehnične podrobnosti. Kompromis 5. Gre za periodične ocene varnosti, ki jih morajo upraviti nosilci licenc. te ocene je zahtevala že obstoječa direktiva o jedrski varnosti. Dodali smo zgolj, da morajo vsi ukrepi, ki jih zahtevajo eh, organi za jedrsko varnost, da so ti ukrepi izvedeni eh, v ustrezni časovnici. Šesti kompromis. To so načrti za nujno okrepanje na kraju samem. Posodobljeni morajo biti vsakih 8 let. In še vprašanje medsebojnih strokovnih pregledov. Imamo dva tipa. Prvi tip strokovnih pregledov je revizija zakonodajnega okvira in nacionalnih eh, regulacijskih organov, drugi tip pa so tematske medsebojne eh, strokovne revizije. Na to imamo kompromisa 7a in 7b. 7a so podpisali ELS, socialisti, ALDE in zeleni, B pa EKR in EFT. Večino besedila najdemo v obeh kompromisnih predlogih, zdi se mi, da je najpomembnejše, da se vsi strinjamo, da mora biti uloga Evropske komisije večja. To ulogo lahko opredelimo v okviru en srega skupine evropskih regulatorjev za jedrsko varnost. V kompromisu 7a je vloga Evropske komisije okrepljena v primeru, da eh, Ensrek ne najde teme za tematski strokovni eh, pregled vsakih šest let. V tem primeru je komisija tista, ki določi temu. V kompromisu 7b pa nimamo eh, predvidene takšne vloge za Evropsko komisijo. Obvestila bi vas rada tudi, da bomo ložila tri ustne predloge sprememb v skladu s kompromisnimi predlogi sprememb. Pregledali smo uvodne izjave in v primeru treh uvodnih izjav moramo jasneje opredeliti vlogo ensrega. Zato bi rada uložila ustne predloge sprememb na to temo. Pogovarjali smo se tudi o spremembi pravne podlage. Odbor Juri sem prosila za pravno mnenje. To mnenje bodo verjetno sprejeli 20. marca, ne pred našim glasovanjem. Kolege in kolegice pa prosim, da spoštujemo obstoječo zakonodajno eh, podlago, obstoječi zakonodajni okvir, kljub temu, da se nekateri ne strinjajo s tem, ampak v skladu eh, s pogodbo o delovanju Evropske unije in v skladu s pogodbo Euratom je jasno, da je pravna prava podlaga za to direktivo pogodba Euratom. Sama pa se tudi osebno strinjam, da se moramo vedno prizadevati za večjo ulogo Evropskega parlamenta, ko gre za te zadeve. In še moje zadnje sporočilo, kar se tiče te direktive in glasovanja. Glasovanje na plenarnem zasedanju bo sedaj potekalo v eh, aprilu 1, v, na prvem plenarnem zasedanju aprila, ne pa na drugem plenarnem zasedanju. Mislim, da je to sedaj določeno. Eh, glasovali bomo torej 3. aprila. Hvala sekretarjatu. Hvala tudi kolegom in kolegicam za sodelovanje, za vse razprave. Z veseljem bom prisluhnila vašim komentarjem. Hvala. Děkuji, paní zpravodajce. Naši... Najlepša hvala, gospod Jordan. Sedaj pa se lahko lotimo razprave. Najprej bom besedo predal poročevalcem v senci, ki so sodelovali v zelo zapleteni razpravi na temo celega kupa predlogov sprememb. Najprej besedo predajam gospodu, gospodu Koreji de Campošo. Obrigado, presidente Tojanovski. Eh, muito gosto tenho em que esteja hoje a presidir esta sessão. Eh, Hvala lepa. Zadovoljen sem, da imamo danes vas tu kot predsedujočega in naj se zahvalim predvsem eh, gospe Jordan za odlično opravljeno delo, za eh, tudi odlično sodelovanje, eh, ki je zaznamovalo vse naše razprave in tudi za ravnotežje, ki ga je uspela najti pri pripravi tega besedila. Ta pregled, eh, ta sprememba direktive je nujna in je prva velika tovrstna pobuda po eh, nesreči v Fukushimi. In eh, nauk, ki smo ga potegnili iz te velike katastrofe, nas mora privesti do tega, da oblikujemo nove zakone, nove postopke za zagotavljanje varnosti jedrskih objektov v Evropi predlog eh, direktive, eh, ki je pred nami, ni tako ambiciozen, kot bi lahko bil, vendar pa gre vsekakor za korak naprej v, eh, na nekem področju, kjer ni enostavno napredovati. Jedrska energija je eh, področje, kjer so interesi držav članic eh, včasih tudi nasprotujoči oziroma gre včasih naletimo ponekod na zahteve po večji, po večji pač, resnosti in strogosti na področju jedrske varnosti in eh, ta različna stališča in gledanja se, eh, se odražajo tudi v naših razpravah. Tekom eh, pogajanj, ki so potekale v zadnjem tednu, smo oblikovali te kompromisne predloge sprememb. Zdi se mi, da so ti kompromisni predlogi uravnoteženi in skupina socialistov je poskusila ohraniti in okrepiti tam, kjer je bilo mogoče, vse vidike, ki so bili povezani z varnostjo v okviru predloga komisije z ozirom na vprašanje neodvisnosti oziroma samostojnosti smo poskusili okrepiti to samostojnost nacionalnih regulativnih organov na, področje, ja, na področju jedrske varnosti. In potem imamo tudi ta nov pojem torej medsebojnega eh, preverjanja, medsebojnega strokovnega pregleda. Vsekakor moramo iziti iz te zmede, ki jo povzroča oziroma na skriž interesov med eh, državami članicami in skupnim evropskim interesom in potem smo izpostavili to močnejšo ulogo komisije, eh, s čimer se strinjamo. Komisija mora imeti ulogo eh, usklajevalca eh, nacionalnih agencij. Podpiramo tudi priporočilo, s katerim se zahteva sprememba tudi pravne osnove, pravne podlage s čimer bi prešli na člene 191 in 192 Lizbonske pogodbe. Na tak način bi parlament postal so uh, eh, zakonozadajalec in um, s tem bi tudi v večji meri izpostavili vse vidike, ki so povezani z vprašanjem varstva okolja. Tako kot je povedala poročevalka, uh, podpiramo v celoti dejstvo, da uh, se je treba pač osredotočiti tudi na razprave o spremembi veljavne pogodbe Euratom. Zahvaljujemo se še enkrat vsem kolegom za vsa prizadevanja, ki so jih uložili v to delo in eh, tudi, kar zadeva našo skupino SD, nimamo nikakršnega razloga, da ne bi podprli tega poročila. Hvala. Dekuji, uh, eh, Najlepša hvala. Hvala, gospod De Kampoš. Glede na to, da z nami ni vseh poročevalcev v senci, se bom oglasil sam, saj sedim na dveh stolčkih krati. Rad bi se pridružil vsem tistim kolegom in kolegicam, ki so čestitali naši poročevalki. Gre za zelo kompleksen dosje in tudi mnenja se včasih krešajo. Stališča kolegov in držav članic so različna glede samih jedrskih elektrarn in vprašanja jedrske varnosti brez dvoma ni bilo preprosto najti kompromisa. Povsem razumljivo je, da smo po nesreči v Fukushimi pred sabo imeli številne naelektrene razprave na temo jedrske varnosti. In to se seveda navezuje tudi na naša mnenja o direktivi o jedrski varnosti. Še enkrat bi se rad zahvalil gospe Jordan, ki je poskušala najti rešitev za ta različna mnenja. Velik dosežek je torej, da je lahko oblikovala kompromisne predloge sprememb. V, imene, v imenu eh, moje lastne eh, politične skupine bi rad povedal, da je bistvenega pomena, ohraniti in spodbujati neodvisnost nacionalnih regulativnih organov. Nacionalni nadzor mora biti neodvisen in profesionalen. To je izjemno pomembno. Neodvisnost nacionalnih regulativnih organov je za skupino EKR bistvenega pomena. Glede prvih šestih predlogov sprememb se strinjam z gospod poročevalko, mislim, da tukaj eh, ni spornih tem, ni težav. Naša mnenja pa se razlikujejo, kar se tiče medsebojnih strokovnih pregledov. Yes. v zvezi s temi se nam ne zdi, da bi morala Evropska komisija eh, igrati vlogo sodnika v tej tekmi, če mi dovolite takšno obeseditev. Zdi se mi, da je pomembno zagotoviti neodvisnost nacionalnih regulativnih organov in njihova mnenja so tista, ki prevladajo, tista, ki so najpomembnejša in tista, ki jih uporabimo. Za nas je torej bistvena komunikacija znotraj ensrega. Zato smo pripravili ta eh, drugi alternativni kompromisni predlog, v katerem najdete naše mnenje. Zato imamo predloga 7a in 7b. Oba bosta predmet glasovanja na jutrišnji seji. Na tem stičišču eh, nismo uspeli popolnoma uskladiti naših mnen, zato smo se odločili predstaviti in uložiti dva ločena predloga spremen. Hvala, gospa Jorda, še enkrat. Hvala za vašo potrpežljivost in za vašo pripravljenost usklajevati različna mnenja. Upam, da bomo jutri našli eh, razumno rešitev za Evropski parlament. Hvala. To je moje mnenje, mnenje poročevalca v senci. Ne vidim pa nobenega drugega poročevalca v senci, tako da lahko nadaljujemo s prosto razpravo. Besedo predamo ostalim. Gospa Grostet, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gre za zelo pomembno in občutljivo vprašanje. Tudi sama bi se rada zahvalila naši poročevalki. gre namreč za zelo kompleksno delo. Težko je uskladiti zelo različna stališča in to na temo tako bistvenih točk te revizije, tega pregleda. V zvezi s pravno podlago bi rada dejala, da se s tem vprašanjem ukvarjamo že dolgo, odkar sem sama članica Evropskega parlamenta. O tem vedno govorimo, ko govorimo o poročilih na temo jedrske energije. Mislim, da moramo ohraniti pravno podlago pogodbe Euratom. Zdi se mi, da bi bilo preveč eh, riskantno odpirati to razpravo. Postopek je namreč zelo zapleten, sodelovati mora eh, medvladna konferenca, eh, ensrek in tako naprej. In tega ne bomo uspeli narediti v okviru revizije te direktive. Drugič, glede preglednosti se vsi strinjamo. Preglednost je nojna. Zato pozdravljam tiste predloge sprememb, ki si prizadevajo za večjo preglednost. Vrniti moramo zaupanje naših državljanov v jedrsko energijo, kar je pomembno za proizvodnjo eh, elektrike, za razogličenje našega gospodarstva. Jedrska energija je predmet slabe podobe, slabe, slabe komunikacije. Res je torej, da moramo to področje izboljšati. Tretjič, porazdelitev pristojnosti med Evropsko komisijo in nacionalnimi organi. Strinjam se z vami, gospod predsedujoči. Iz nesreče v Fukushimi smo se naučili dejstva, da regulativni organi nimajo dovolj pristojnosti, da bi zahtevali uh, ukrepe, da bi izvajali učinkovit nadzor. Zato podpiram tiste predloge sprememb, ki krepijo neodvisnost nacionalnih varnostnih organov. Bistvenega pomena je, da tem organom dajemo pravna sredstva, finančna sredstva, neodvisnost vizavi drugih nacionalnih organov in različnih interesnih skupin. Zato me skrbijo nekateri predlogi sprememb, med drugim kompromis 7a. Predlogi sprememb slabšajo situacijo, jemljajo odgovornost eh, spleč nacionalnih organov in jo dajo, dajo Evropskim, Evropski komisiji. Marca 2013 smo govorili eh, o eh, oceni tvegan. Imeli smo stresne teste, ki so jih izvedli v NSREG-u na področju jedrske varnosti. In zdi se mi, da bi bilo dobro uskladiti pristop na področju jedrske varnosti na evropski ravni. Standarde moramo zvišati, povdariti eh, izmenjavo izkušenj, izmenjavo najboljših praks in uporabiti ustrezen mehanizem. Ampak pri tem je treba vključiti en sreg in, če je le mogoče, upoštevati tudi eh, druge strokovne ekspertize, druge strokovnjake, kot to najdemo v nekaterih predlogih sprememb. Kompromis je, da ima, da je preveč pristojnosti Evropski komisiji, raje bi sprejela 7b, ki eh, govori o en srego. Govorila sem eh, o neodvisnosti, tako da o tem dovolj. Zdi se mi, da morajo nacionalni organi, organi ostati Eh, bistveni del tega okvira. Imamo tudi razširitev sistema medsebojnih strokovnih pregledov. Vsi organi v 28 državah članicah morajo pri tem sodelovati, imeti širok razpon tem, delati učinkovito in še enkrat podarjam, ohraniti moramo neodvisnost nacionalnih organov. To je moj komentar v zvezi s to revizijo direktive. Hvala. Dale se prihlasil do diskusije. Najlepša hvala. Gospod Vidal Quadras, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se navezal na besede vseh tistih, ki ste čestitali poročevalki, ki je ponovno, kot že v preteklosti, upravila odlično delo. Poleg tega, tokrat ni imela na voljo veliko časa, bližamo se namreč koncu tega sklica parlamenta, tako da je treba tudi eh, to upoštevati. Nočemo, da eh, ne bi končali dela v zvezi z nekaterimi doseji, tako da smo morali včasih pospešiti naše delo. Govorimo o predlogih sprememb, po katerih bomo glasovali jutri. Zdi se mi, da je neizogibno sprejeti odločitev. Eh, teh vprašanj ne moremo prepustiti naslednjemu sklicu parlamenta. Rad bi podprl predloge sprememb, ki upoštevajo pomembno ulogo nacionalnih regulativnih organov. Ti regulatori imajo namreč neposredno tehnično znanje in poznavanje jedrskega sektorja v lastnih državah. Njihov prispevek mora biti eh, velik, če želimo izboljšati razmere v tem bistvenem temeljnem sektorju. Še posebej pomembno se mi zdi, da so regulativni organi neodvisni, da imajo ustrezno raven znanja in izkušenj. To poudarjam zato, ker so v nekaterih državah članicah eh, voditelji, predsedniki teh institucij določeni glede na politične kriterije, ne pa glede na strokovno znanje, ki ga premorejo. In to je resnično škoda. Regulativni organi morajo namreč vsebovati skupino visoko kvalificiranih oseb, ljudi, ki poznajo to področje in to od glave do peta, ki točno vedo, kaj se dogaja. To morajo biti ljudje, ki imajo strokovne izkušnje iz tega področja, ki imajo poglobljeno znanje. Zato smo pripravili to vrstne predloge sprememb. Nažalost, obstajajo države članice, v katerih eh, so osebe v organih določene eh, glede na politične kriterije, ne pa glede na dejanske izkušnje in strokovno znanje. Seveda imamo na eni strani tudi vprašanje javnega mnenja. narediti moramo vse, kar lahko, zato da konsolidiramo evropsko strukturo za jedrsko varnost, ker s tem eh, večamo zaupanje splošne javnosti v ta sektor. S tem olajšamo tudi razvoj samega sektorja. S tem vzamemo eh, meso z mize populistom in skeptikom. Jasno je, seveda, kar piše tudi v pogodbi Euratom, da je energetska mešanica vprašanje, o katerem se odločajo države članice same. Jedrska energija pa je pomemben dejavnik v politiki vsake države članice in to moramo upoštevati. Zdi se mi, da smo pripravljeni za jutrišnje glasovanje. mislim, da bo lahko gospa Jordan mirno spala, ker je resnično opravila odlično delo in pripravila eh, odlično poročilo. Hvala, gospa Hibner. Za vypadek eh, Fukushima. Najlepša hvala. Nesreča v Fukushimi nam je pokazala, da mora biti varnost prednostna naloga tukaj v Evropi. Zato smo pripravili to pobudo, da bi spremenili direktivo in zato je naša kolegica obelodanila to poročilo. Van so bile vključene tiste najpomembnejše točke. Želeli smo si ustreznega nadzornega sistema, s katerim bi zagotovili pregled vseh jedrskih elektrarn. Želeli smo, da so ti pregledi redni in celoviti. Le tako bomo lahko namreč zagotovili uh, učinkovito delovanje jedrskih elektran v skladu s varnostnimi pravili. Nadzorni organi v državah članicah morajo imeti na voljo vse potrebne pristojnosti, tako da ne bodo naleteli na ovire pri svojem delu. Sveda ne smemo sprejemati predlogov sprememb, ki bi delali v nasprotno smer, ki bi spodkopavali pristojnosti teh nacionalnih organov, ki upravljajo odlično delo. Ne dvomimo v njihovo neodvisnost, ravno nasprotno zaupati jim moramo, tako da bodo lahko še naprej opravljali svoje delo. Ne smemo dvomiti v njihovo kredibilnost. Mislim, da je pomembno upoštevati to, kar je dejala Francois. V prihodnosti bomo potrebovali svežen usklajenih kriterijev, ki bo določal, kakšni so tisti minimalni pragovi varnosti za področje jedrske energije upam, da bomo lahko glasovali o določbah, ki bodo omogočile takšen sistem. Menim tudi, tudi da je napočil skrajni čas, da vključimo jedrsko energijo v našo energetsko mešanico. Ne moremo dejati, da je to nespremljivo. Ne. Našim državljanom in državljankam moramo pojasniti, kakšni so varnosti parametri, kaj vse obstaja na tem področju, kako bomo zavarovali ta sektor. Tako eh, z tehničnega vidika, kot tudi z vidika eh, dobave energije in energetske varnosti. Najlepša hvala. Gospod Brežina. Hvala za besedo. Tudi sam bi se rad zahvalil gospe Jordan za upravljeno delo. Ta naloga brez doma ni bila preprosta. Pri jedrski energiji in uporabi jedrske energije nismo razdeljeni politično, no morda zeleni, ampak ostali pa ne gre bolj za to, da nekatere države članice uporabljajo jedrsko energijo za svojo energetsko mešanico, druge pa ne, ker so proti. Sam podpiram vse tiste ukrepe, ki krepijo neodvisnost in pristojnosti eh, nacionalnih organov. Podpiram tudi večjo preglednost. Sam bi pozval k tako imenovani absolutni preglednosti. Zdi se mi, da v primerjih, ko se te pristojnosti dotikajo pristojnosti Evropske komisije, moram reči ne. Evropska komisija ne, mora, eh, ne more vplivati na nacionalne organe, zato podpiram kompromis 7b. Kolegica je opravila odlično delo, kompromisi so dobri. Na eni strani mi nekateri elementi niso, niso všeč, ker sem eh, sam v skupini tisti, ki podpirajo jedrsko energijo. Eh, drugi pa pravijo, da kompromisi niso dovolj ambiciozni, tako da sam menim, da smo poiskali uravnoteženo rešitev. Upam, da bomo jutri imeli še en dober dokument več. Hvala. Paška, prosim. Hvala lepa, gospod Paška, izvolite. Važeni kolegovi, ja. Uh... Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Kolegice in kolegi, naj se tudi jaz zahvalim eh, gospe Jordan, gospe poročevalki. Njeno delo je bilo zelo pomembno. Izvedla ga je eh, zelo odgovorno. Mislim, da bi morali ohraniti eh, pravno podlago za Euratom. To je podlaga, na kateri moramo graditi pri našem zakonodajnem delu tudi v prihodnje. Mislim tudi, da a, položaj nacionalnih reproduktivnih organov mora biti čim bolj neodvisen in dokler bomo imeli dobro delujoče mednarodna pravila, in dovolj strokovnega znanja na ravni nacionalnih regulativnih organov, brez vsakršnega političnega upletanja. Mislim, da vloga Evropske komisije v tem procesu ne bo potrebna. Moramo torej temeljiti na mednarodnih pravilih, ki bi jih morali uveljavljati vse posod po celem svetu, torej ne samo v Evropi, ampak posod. Hvala lepa. S tem smo izčrpali seznam eh, govorcev. Zato bi predal besedo Evropski komisiji. Imamo gospoda Garibo, ki jo zastopa. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči in uh, dober dan vsem uh, članom tega odbora. Iz tega, kar smo slišali doslej, lahko rečemo, da ta svežen je bil deležen precejšnje podpore v uh, tem parlamentu in komisija je posebej zadovoljna s tem. Uh, Eh, želim izpostaviti tudi vlogo poročevalke, ki je bila sposobna eh, združiti različne poglede in skrčiti število um, predlogov sprememb za 215 na 7 oziroma 8 kompromisnih predlogov, odvisno od tega, kako preberemo ta seznam. Um, naj tudi podarim, da um, trenutek, v katerem sprejemate to odločitev, je še tako pomemben, tako kot so povdarili nekateri govorci. Ta a, zakonodaja je bistven del odziva Evropske unije na a, dogodke v Fukushimi. Torej je res ključnega pomena, da ta parlament in ne naslednji a, izrazi svoje stališče a, v zvezi s tem, eh, s to temo, zato da lahko svežen zaključimo in dorečemo čim prej. To je torej eh, nedvomno dosežek, ki ga je zabeležila poročevalka, ampak v sodelovanju z vsemi poročevalci v senci, ki so pokazali zelo konstruktiven pristop do, te, eh, do tega dokumenta. Naj tudi dodam, da kar zadeva predloge sprememb, smo eh, si jih eh, začetno ogledali v celoti in lahko rečemo, da komisija eh, v celoti oziroma deloma podpira vse predloge sprememb, ki so bili predloženi. Ne bo za vas presenečenje, da kar zadeva 7a oziroma 7b, Evropska komisija ima majhno preferenco, če se lahko tako izrazim, za predlog sprememb 7a. Ehm, preostale razprave, pogovori, ki eh, sem jih prisluhnil, ehm, zadeva naprimer tudi vprašanje pravne podlage za ta predlog. Naj povdarim, da sicer razumemo, Eh, poglede parlamenta, ko gre za vprašanje pravne podlage v zvezi z pogodbo Euratom. To, da kar zadeva konkretno ta zakonodajni akt, naj vas eh, spomnim na dvoje. Prvič, leta 2002 eh, Evropsko sodišče je podprlo kot pravno podlago za jedrsko varstvo Eh, torej člen 31 in naslednje iz pogodbe Euratoma eh, in eh, potem to je tudi sprememba že obstoječe direktive, ki temelji na določenih členih pogodbe Euratom in torej to je samo, samo, pač samodejna odločitev, ki jo je morala sprejeti komisija. Sicer um, lahko rečem, da, se, da je poročevalka že dobro uh, podala analizo uh, vsakega predloga spremembe. E, dovolite samo, da povdarim to, da smo posebej zadovoljni s tem, da uh, ključni uh, pojmi, uh, ki, uh, tem, na katerih temelijo, temeljita predlog, torej preglednost, neodvisnost regulativnih, uh, regulativnih organov in uh, tudi potem strokovnost, strokovni pregledi. Vse to eh, torej je parlament podprl in s tem smo posebej zadovoljni. Hvala. Hvala lepa. Eh, zahvaljujemo se komisiji in besedo predajamo poročevalki za to, da zaključi razpravo. Izvolite. Thank you. I have my Um, Hvala lepa, ker imam tudi tolmačenje v slovenščino, bom govorila slovensko. Oproščam se, da se tega nisem prej zavedala. Hvala lepa vsem za uh, razpravo. Um, začela bom s pravno podlago. Uh, jaz si res želim, da ne bi vprašanje pravne podlage preložilo našega odločanja na naslednji mandat nesreča v fukušimi se je zgodila dosti na začetku našega mandata mi smo našim volivcem dolžni dati rezultat in mislim da moramo odločati o tej direktivi zdaj v tej sestavi evropskega parlamenta kajti odpiranje vprašanja pravne podlage vidim bolj kot zavlačevanje pri odločanju kajti Eh, mi ne sprejemamo zdaj nove direktive ampak samo izboljšujemo že obstoječo staro direktivo ki je bila sprejeta na osnovi pogodbe euratom. vesela sem da smo se uspeli da smo tako zelo soglasni pri vprašanjih transparentnosti in pa seveda pri vprašanju da mora biti pri jedrski energiji vedno varnost prva in da je ekonomski dobiček pravzaprav potem šele na naslednjih mestih pred tem je treba poskrbeti za dobre človeške vire in za zadostne finančne vire za to. strinjam se tudi z vsemi ki ste poudarjali moč ki jo morajo in pa neodvisnost ki jo morajo imeti nacionalni regulatorni organi in naj povem da tako kot jaz razumem kompromisni amandma sedem a ti organi obdržijo svojo neodvisnost na podlagi novega besedila bodo morali imeti tudi ustrezno dovolj veliko moč. tisto kar je dodano pa je da evropska komisija v okviru ensrega torej ima določene pristojnosti ampak to je postopek ki se nam je pokazal kot dober tudi že sedaj v celotnem postopku izvajanja stresnih testov in pregledovanja rezultatov. in mislim da je dobro da eh, ti varnostni pregledi ehm, ne ostajajo zaprti znotraj posamezne države ampak da je prav da se ensreg katerega del je tudi evropska komisija dobi in oceni kako se um, priporočila tudi izvajajo. Um, ampak po mojem mnenju katerikoli od uh, teh dveh amandmajev torej sedem a ali sedem b bo sprejet to pomeni uh, izboljšavo direktive bi pa seveda kot poročevalka pa priporočam da se sprejme kompromisni amandma sedem a. Uh, na koncu naj se vsem še enkrat zahvalim za res dobro sodelovanje Ehm, najprej seveda vsem poročevalcem v senci potem tudi vsem eh, kolegicam in kolegom poslankam in poslancem tudi sekretariatu moram pa povedati da je tudi komisija bila eh, zelo odprta do nas in kadar smo postavili kakšno vprašanje smo dobili pravočasno tudi odgovor in eh, res hvala za tako sodelovanje. děkuji všem kolegům děkuji za tuto diskusi a za. hvala lepa zahvaljujem se vsem ki so sodelovali pri tej razpravi to je tudi zaključek zelo dolge razprave med poročevalci v senci in samo poročevalko. In torej res, še enkrat iskreno se vam zahvaljujem za vse prispevke. Tako kot je povedal gospod Vidal eh, Quadras, čas eh, pritiska in eh, torej se mudi, želeli bi zaključiti ta svešen v tem sklicu parlamenta. Jutri bomo glasovali o tem poročilu po deseti uri po fotografiranju. Torej najprej bomo uh, ime, si vzeli nekaj časa za fotografiranje, na to pa bomo prešli k glasovanju tudi o tem poročilu. Naslednja točka na dnevnem redu je izmanjava mnen z gospodom Dominikom Ristorjem, novim generalnim direktorjem generalnega direktorata za energetiko pri uh, Evropski komisiji In eh, torej eh, vabim gospoda Ristorija, da pride sem k govorniški mizi. Prosim. Ještě jednou vítám Torej, še enkrat uh, dobrodošel, gospod, uh, eh, dobrodošel, gospod Ristori, uh, tu uh, na našem odboru. Štejemo si v čas, da ste si vzeli čas, da prijete sem za izmenjavo mnen z našimi člani in članicami v zvezi z celo vrsto različnih tem, ki se eh, ki so povezana z energetiko. Naš, eh, v našem odboru je energetika ena izmed eh, najpomembnejših tem eh, v vseh razpravah, ki zadevajo našo prihodnost. To je izredno pomembna tema za, nas, za splošno prihodnost celotne Evropske unije, tako kot smo ugotovili iz razprave, ki se je ravno kar zaključila, to ni sploh enostavna tema. Eh, namreč eh, imamo različne pristope k eh, tudi energetski mešanici zaradi različnih tradicij in pristopov in zato prav gotovo to ne bo enostavna naloga za nikogar niti za vas in vam ne mudoma predajam besedo. Izvolite. In torej ponavljam besedo predajamo našemu gostu ki bo podal uvod na to pa bomo, bodo na vrsti vprašanja članov in članic. Hvala predsedujoči, gospe in gospodje. Hvala lepa za vaše povabilo, ki se upada dejansko z uh, tako izredno aktualno temo ki ponovno postavlja energijo in energetiko v samo srčiko eh, politične pozornosti. To je eh, še kako res v Evropi, ampak seveda tudi na mednarodni ravni eh, z vidika geopolitičnih vprašanj. Torej, Sa, uh, eh, v tem svojem uvodu želim povdariti predvsem dva vidika. Predvsem to, kar se spreminja in sicer naglo, naglo spreminja uh, na mednarodnem prizorišču in evropa ni eh, energetski otok zato moramo že vnaprej eh, znati napovedovati te spremembe in eh, druga stvar ki želim izpostaviti je potreba po neki evropski energetski politiki ki naj temelji na ustreznem ravnotežju med konkurenčnostjo in pa trajnostjo kaj se spreminja na mednarodni ravni in to ni eh, nekaj a, eh, novega ali malenkostnega za nas. To je najprej razlikovanje, diversifikacija virov, napredovanje obnovljivih vir v Latinski Ameriki, v Aziji in seveda tudi v Evropi, ampak tudi napredovanje tudi nekonvencionalnih eh, oblik eh, nafte in plina, predvsem v Združenih državah, z nezanemarljivimi posledicami za konkurenčnost in cene. Drugič pa eh, močni pristop pritiski, kar zadeva povpraševanje. In torej, po mojem mnenju, to ni sploh, eh, to je samo začetek. Imamo tri eh, povzročitelje demografijo, dejansko smo priče zelo hitremu napredovanju eh, demografije in uh, imamo milijardo, uh, pre, imeli smo pre, milijardo prebivalcev v začetku prejšnjega stoletja, zdaj pa tri milijarde oziroma šest milijarde leta 2000, sedem milijard uh, zdaj in kmalo bo, nas bo devet milijard. Potem uh, urbanizacija, torej prebivalstvo se premika iz podeželja predvsem v urbana središča in to po celem svetu z torej veliko veliko večjimi eh, energetskimi apetiti. In tretjič, eh, razvoj, eh, izredno nagov razvoj nekega no, novega srednjega razreda, ki je izredno številčen. V naslednjih dveh desetletjih bomo imeli dva do tri milijarde ljudi več ki bodo vstopili v ta srednji eh, sloj v aziji predvsem eh, na kitajskem seveda ampak tudi v južni ameriki in afriki in torej lahko predvidevamo da bo to seveda imelo vpliv pomemben vpliv za cene. Te cene bodo ostale še vedno zelo visoke, kar zadeva energetske vire. In potem še zadnji element, ki ni neutralen, ki je rezultat te analize, to je povečana konkurenca eh, na geopolitični ravni med različnimi eh, gospodarskimi velesilami za dostop do eh, energetskih virov. In to v okviru eh, vedno večje globalizacije vseh trgov torej eh, dolgoročno eh, dolgo časa smo živeli z enim samim svetovnim trgom eh, za nafto zdaj pa se to dogaja tudi za plin in z dvojnim učinkom bodi si kar zadeva nekonvencionalne vire plinske vire in tudi kar zadeva utekočinjeni plin. Torej, zato mm, v Evropi mi, ki imamo zelo malo avtohtonih energetskih virov, potrebujemo neko ravnoteženo energetsko politiko na ravni tako konkurenčnosti kot tudi vzdržnosti in energetske varnosti torej z mm, določenimi osnovnimi stebri. Imenoval bom približno 6-7 takih eh, osnovnih osi. Moramo eh, torej iti v smer dekarbonizacije in to niso samo negativne novice. Danes v Evropi imamo 50 odstotkov naše elektrike. Eh, ki dan danes eh, leta 2014, torej ne leta 2020, ki se proizvaja brez CO2 in eh, sicer z obnovljivimi viri in iz eh, seveda tudi jedrske energije. Kombinacija tega znaša 50 odstotkov vse elektrike, ki se proizvaja brez stranske proizvodnje CO2. -ja. In veste, da mi v svetu oziroma komisija je eh, predlagala za leto 2030 40 odstotno zmanjšanje eh, CO, eh, emisij CO2. -ja in veselim se tega da je evropski parlament že izglasoval podobno stališče podobno resolucijo in ugotavljam tudi da a, velika večina držav članic a, tudi podpira ta cilj pa čeprav obstajajo še vedno določeni dvomi predvsem a, v nekaterih vzhodnoevropskih držav predvsem na polskem kar je seveda nedvomno povezano z njihovo gospodarsko strukturo. poskusili smo razvijati razviti eh, tudi eh, tehnologije, čiste tehnologije, eh, tudi kar zadeva uporabo premoga, kaj ti premog ne samo, da bo še obstajal in se uporabljal za določeno obdobje v Evropi, 80 odstotkov za proizvodnjo elektrike na Poljskem, 40 odstotkov v Nemčiji, ampak tudi v državah v usponu, kjer bo premog bo še vedno imel prevladujočo ulogo. In torej ne smemo zamujati z razvojem teh razvitka tehnologij na evropski ravni na ravni evropskih podjetij. Potrebujemo tudi razvoj obnovljivih virov na eh, podlagi bolj tržnega pristopa in to je to, kar tudi mi predlagamo z evropskim ciljem, eh, s katerim naj bi imeli vsaj 27 odstotkov eh, tega, torej z postopnim ukinjanjem tudi subvencij, ki niso utemeljene, ko Eh, določena tehnologija je že tržno zrela in to je izredno pomembno. In tudi potrebujemo energetsko mešanico, ki naj bo raznolika, kajti imamo malo avtohtonih energetskih virov in torej ni dobro uh, vse, eh, pač, uh, uh, vse spraviti v eno in isto košarico. Torej, kar zadeva to diversifikacijo notranjega trga, trga eh, lahko povem da eh, moramo po eni strani razlikovati viri hkrati pa ni povsem eh, sprejemljivo da so določene države še vedno v celoti odvisne od enega in istega energetskega omrežja ki ga nadzoruje neka tretja država tukaj mislim konkretno na baltske države potem potem tudi medpovezave so izredno pomembne kot na primer na iberskem polotoku oziroma med povezave tudi onstran pirenejev s francijo to mora postati eh, realnost. Eh, in ob koncu prejšnjega tedna sem se pogovarjal tudi s predstavniki eh, teh eh, prenosnih omrežij tako iz španije kot tudi iz francije ravno v zvezi s tem potrebujejo tudi regionalni pristop ki naj bo okrepljen zakaj kajti medpovezave in razvoj omrežnih infrastruktur seveda to tirja veliko pozornost ampak tega ne bomo dosegli kar tako čez noč niti ne v enem mesecu niti ne v enem letu zato moramo graditi tam, kjer že obstajajo določene, določene povezave, določene oblike okrepljenega sodelovanja med eh, regulatorji to regulativnimi organi, eh, TSO, ENCO in tako dalje. Tukaj mislim konkretno na celinsko ploščo, eh, na severno omrežje in seveda pozornost bo treba posvetiti tudi jugovzhodu in jugozahodu moramo se ponovno sreotočiti eh, tudi na delo TSO-jev in regulativnih organov, kar je res prednostnega pomena. In ti elementi so očitni tem bomo bolje obvladovali povezovanje tudi z obnovljivimi viri obstoj nekega centraliziranega in decentraliziranega dela proizvodnje in tudi mehanizme za kapacitete za zmogljivosti to moramo doseči na regionalni podlagi tretjič po, eh, politika povpraševanja in predvsem eh, energetska učinkovitost eh, v evropi imamo zelo napreden pravni okvir potrebno ga je izkoristiti, kar pa se še ne dogaja. Ampak tudi v zvezi s tem eh, slika ni samo črna ali bela. Imamo, eh, zabeležili smo eh, nekaj zelo pomembnih napredkov na ravni podjetij, na ravni industrije, kar zadeva energetsko intenzivnost. Rezultati so boljši v primerjavi z našimi konkurenti. Ampak smo še zelo daleč od tega, da bi res v celoti izkoristili obsojoči potencial, predvsem v treh sektorjih podjetjih in sicer kar zadeva gradnjo torej štirideset odstotkov eh, energetske porabe z eh, dvema prioritetama po mojem mnenju torej kar zadeva eh, izolacija gradbenih objektov torej stavb in pa prevoz tukaj imamo dve prednostni nalogi in sicer izboljšavo delovanja motorjev z notranjim zgorevanjem zato da izboljšamo uporabo energije in emisije emisije co dva -ja z uporabo tudi najbolj naprednih materialov za izgradnjo eh, vozil in eh, poleg tega smo eh, tudi sposobni tehnološko to doseči, naprimer tudi kar zadeva nova uh, vozila, predvsem kar zadeva porabo uh, benzina uh, za nove motorje in potem vprašanje mobilnosti in vprašanje električnih vozil v urbanih, v mestnih predeljih. Tretji sklop zadeva pa električne, električno opremo z eko označevanjem. Imamo sredstva za to, da lahko začnemo proizvajati eh, take naprave, ki naj bodo res avantgardne in v skladu z najbolj naprednimi standardi. Potem četrtič, večjo pozornost moramo tudi posvetiti cenam in stroškom. E, ravno kar smo objavili neko analizo, ki je še posebej um, uh, povedna v zvezi s tem vprašanjem. Uh, zelo očitno uh, je, da obstaja zelo velik razkorak med cenami uh, na debelo in cenami na drobno. Torej moramo razviti eh, razgovor z vsemi socialnimi partnerji, z državami članicami in eh, pa z gospodarskimi partnerji v zvezi s tem. Druga, drug pomemben sklop je to, da bolje uporabimo eh, inovacije, raziskave in nove tehnologije in da jih spodbudimo. Torej področje energetike je zelo pogosto Eh, razen določenih izjem ne ulaga dovolj na to področje. Torej, zelo očitno je, da ne bomo sposobni zagotoviti rav, ustrezno raven konkurenčnosti, če bomo nabrali zamude na področju patentov, na področju uporabe najbolj naprednih materijalov in najbolj naprednih tehnologij in standardov. Primer. Uh, um, konec prejšnjega tedna sem si ogledal, kakšno je naše stanje, kar zadeva uh, patente za pametne števce in uh, torej z e, um, tehnološkega zornega kota smo že dosegli zrelo fazo. Uh, kako bi zagotovili množično razdeljevanje teh pametnih števcev, tako da bi potrošniki imeli olajšano življenje, ampak na ravni patentov pa zelo zamujamo za Združenimi državami in celo za Azijo. Zato si moramo maksimalno prizadevati za to, da nadoknadimo to zamudo in za to, da bomo bolj učinkoviti. Poleg tega bo potrebno tudi uporabiti v celoti vsa evropska evropska sredstva opozarjam vas da s podporo parlamenta bomo razpolagali s šestimi milijardami evrov za eh, v okviru obzorja dva tisoč dvajset za inovacije in raziskave več kot eh, triindvajset milijard za strukturne eh, sklade pet milijard za povezovanje evrope in torej temu moramo zagotoviti maksimalno pozornost tako kot se je pokazalo tudi iz prejšnje razprave vsemu temu kar je povezano z varnostjo in torej se veselim podpore ki eh, jo izkazuje parlament eh, vsem našim korakom na tem področju karti evropa eh, mora biti še vedno vodilna na tem področju Eh, ne moremo eh, se eh, osredotočiti samo na nizkocenovne proizvode, moramo biti, moramo iti v koraku, moramo biti, hoditi v korak s korakom z našimi konkurenti. Hvala. Hvala lepa. Zahvaljujemo se generalnemu direktorju za ta splošni pregled trenutnega stanja na področju energetike v Evropski uniji in to je samo začetek. Še vedno je pred nami nekaj pomembnih trenutkov, nekaj pomembnih odločitev, tako kot je bilo razvidno iz vaših uvodnih besed. Več govorcev se je prijavilo k besedi, gospod Grostet, izvolite. Hvala lepa gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu generalnemu direktorju, ki nam je podal celovito sliko, zelo zanimivo in popolno sliko o položaju energetske politike na ravni Evropske unije. Zavedamo se, da eh, eh, z ozirom na to, kar se dogaja eh, v Ukrajini, da energetska odvisnost Evropske unije je ključnega pomena in moramo torej delati v to smer. Naslednji sklic Evropskega parlamenta bo nedvomno sklic, v katerem Evropska energetska politika bo morala res biti podlaga vseh naših razmišljanj, kaj tim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 dejansko bo eh, sprožila celo vrsto eh, aktivnosti na področju inovacij eh, raziskav in tudi industrijske politike. to je torej izredno pomembno zahvaljujem se vam za ta splošni pregled ki je izpostavil vse ključne elemente in probleme. jaz bi vztrajala predvsem na ceni. vi ste govorili o pač ceni energije ki je večkrat veliko višja v evropski uniji kot pa v drugih velikih regijah regijah eh, sveta eh, na primer če to primerjamo z združenimi državami kjer je prišlo do prave revolucije s plinom iz krilavcev in eh, torej to seveda močno vpliva na konkurenčnost evropske industrije vsak dan se soočamo z tudi vprašanjem preselitve virov proizvodnje in pa vprašanjem tudi pač selitve virov emisij Torej, vse to je povezano z vprašanjem evropskega gospodarstva. Potrebujemo torej celovit pristop k evropski energetski politiki, kar mora biti povezano z okoljsko politiko, ampak ne samo z okoljsko in podnebno politiko, ampak predvsem z industrijsko politiko. Pogosto krat v zadnjih eh, časih smo eh, očitali eh, komisiji, da preveč govori o energetski politiki, ampak vedno v povezavi z okoljsko politiko pri čemer je nekoliko pozabila in zanemarila industrijsko politiko. Torej moramo ohraniti industrijsko proizvodnjo na evropskem ozemlju in v tem smislu energetska politika ne sme biti zavora torej kar zadeva tudi smernice za državno pomoč eh, za to področje za obdobje do leta dva tisoč dvajset tukaj od konca decembra poteka javno posvetovanje in torej se veselim tega da komisija predvideva da spodbudi sistem za financiranje eh, virov energije eh, nizkoogljičnih virov energije karti obstajajo določene tehnologije na tem področju ki so že zrele in ki ne smejo biti torej več deležne nepotrebnih nepotrebnih eh, subvencij javnih eh, subvencij na škodo drugih podjetij ampak hkrati sem tudi zaskrbljena zaradi eh, pač poostritve eh, kriterijev za ocenjevanje elektrointenzivnih eh, industrijskih panog zmanjšal se je zmanjšalo število možnosti za, eh, in za eh, pač eh, izuzetja eh, pri tistih podjetjih pri katerih je cena energije bistven eh, dejavnik. Torej eh, s tem lahko izpostavimo celo vrsto panog na tveganje bega emisij in torej gospod generalni direktor jaz bi vas vprašala kako lahko utemeljite tak ukrep um, soglašam eh, z odločitvami, ki so bile sprejete v povezavi z uh, pač podnebjem in okoljem, ampak potrebujemo pragmatičen, realističen pristop in se čudem, da, čudim, da predvidevate enotno kvotni režim za zelo različne industrijske panoge ne da bi upoštevali možnosti tehnoloških možnosti v posameznih panogah imamo na primer siderurško panogo jeklarsko panogo ki je bila zelo prizadeta v evropski uniji vsekakor je treba ohraniti jeklarstvo v evropski uniji kajti gre za jeklarstvo ki proizvaja v bližini naših držav to je osnova industrijske politike kako lahko imamo industrijsko politiko v evropski uniji če nimamo jeklarstva v evropski uniji. torej v zvezi s tem torej eh, ko eh, si ogledamo to panogo in ko se posvetujemo s to panogo potem eh, ugotavljamo katera bi lahko bila marža za zmanjšanje emisij do leta dva tisoč petdeset komisija zahteva osemdeset odstotno zmanjšanje ampak stvarno gledano bi lahko prišli samo do petnajst odstotnega zmanjšanja tako trdi ta panoga seveda si moramo prizadevati, ampak ne smemo umetelno povečevati cene energije, kajti res imamo zelo huda tveganja za našo uh, industrijo, za določene panoge uh, v naši industriji. Torej, kako lahko lahko predvidevate to povezovanje med ohranjanjem konkurenčnosti določenih sektorjev ki so elektrointenzivni in ne, nič ne morejo proti temu in hkrati pa eh, predvideti eh, to nujnost da eh, oblikujemo tudi neko politiko energetske neodvisnosti hvala lepa pan Rosati odpovi hned, ať, Ristori, ať, ať to uh, Gospod Ristori vam bo takoj odgovoril, tako da mu predajem besedo. Delam sam, da si ko. Najlepša hvala, gospe Grostet, za te komentarje. Strinjam se z njo. To je zelo pomembno za naslednji sklic parlamenta. Vse te energetske zadeve so pomembne. Strinjam se tudi glede tega, kar ste dejali, glede povezave med industrijo, energijo, politiko in tako dalje. Potrebujemo Eh, energetsko osnovo tukaj v Evropi. In mislim, da se glede tega strinjamo v vseh naših držav članicah. Ko obiskujem prestolnice držav članic, vidim, da je ta tema visoka na njenem redu posod. In to je nekaj novega, česar v preteklosti nismo videli in s tem lahko upamo v napredek v prihodnosti glede stroškov, mislim, da je naša analiza jasno, jasno pokazala, eh, kakšne so razlike med cenami na debelo in na drobno. Cene na drobno vsebujejo različne eh, postavke, ki niso omejene zgolj na eh, energijo samo in to je odvisno veliko tudi od držav članic in vlad, ki pri tem sodelujejo glede subvencij, državnih subvencij za uh, energijo in okolje, mislim, da moramo zagotoviti kompatibilnost med različnimi uh, skupinami in oddelki. Ugotoviti moramo, kakšna je pravilna politika konkurenčnosti in kaj lahko naredimo na eh, področju politike industrije, energetske politike in tudi okoljske politike. Vsa ta sporočila prehajajo iz eh, našega eh, generalnega direktorata v generalni direktorat za konkurenčnost. Izmenjujemo naše mnenje mi nismo vedno strokovnjaki za eh, energetsko in industrijsko politiko, tako da je bolje povprašati druge strokovnjake za njihovo mnenje in prispevek. Glede kriterijev za določanje izjem za eh, energetsko intenzivne akterje smo se o tem na dolgo in počes pogovarjali. Razprava še vedno teče in to velja za vse sektorje, kjer se sprejemajo odločitve. Gre za naš generalni direktorat, generalni direktorat za konkurenčnost, eh, za vlade in druge deležnike. Blizu smo že odločitvi, ampak pomembno je, da bo ta odločitev upoštevala vse elemente, ki ste jih izpostavili zdi se mi, da sedaj bolje razumemo drug drugega, bolje kot pred dvema mesecoma, naprimer, zaradi vseh teh dosejev, ki jih je dobil generalni trgovac za konkurenčnost. Te razprave še vedno potekajo. In vedno se pogovarjamo. Prihaja do eh, različnih stikov, pogovarjamo se tudi eh, s komisarjem, gospod, gospodom eh, Almunijo in upam, da bomo lahko upoštevali vse potrebe. Želimo si seznama, ki ne bo omejen, ampak bo pokril maksimalno število akterjev v sektorju. Govorili ste o jeklu, o aluminiju, eh, o papirju, o eh, kemičnem sektorju, o cementu. Gre za temeljne sektorje, ki bodo Evropi omogočili in iži omogočijo ustrezen industrijski razvoj. Industrijske temelje pa tudi eh, večje zaposlovanje, boljšo konkurenčnost danes si zastavljamo nove cilje, 20 odstotkov eh, BND-ja. Včasih so bile te številke 34 eh, odstotkov. Eh, v nekaterih državah so izgubili 20 odstotkov in padli na 14 odstotkov. Zato je pomembno imeti globalno politiko, ki vključuje vse te elemente. Le tako bomo dosegli dober rezultat mislim, da smo lahko danes predvsej bolj pozitivni kot pa včeraj. Pan kolega Antonijo. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Korea de Campos. General Šerami. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod generalni direktor, prijatelj. Eh, čestitke za to imenovanje. Brez dvoma boste opravili odličen mandat v katerem boste črpali iz eh, izkušenj tekom vaše karijere. S tem bomo imeli generalni direktorat za energijo, ki bo aktiven del komisije. Vse nas skrbijo vprašanja povezana s ceno energije in stroški industrije. ta industrija eh, ima včasih eh, subvencije v različnih državah, ampak ni konkurenčna, če jo primerjamo naprimer eh, z ZDA, s Kitajsko in Indijo. Izpostavili ste več težav, naprimer težava cene za končnega uporabnika, potrošnika, obstaja razlika med cenami na drobno in debelo. Obstaja pa tudi težava, o kateri začenjamo govoriti sedaj, vprašanje pametnih mrež za potrošnike. Veliko upanja smo vložili v pametne mreže in sedaj ugotavljamo, da so zadeve predvsej bolj zapletene, kot smo na začetku mislili. Končni potrošnik mora biti eh, oseba, ki dobro upravlja s porabo energije vseh teh težav se zavedate in vsi se strinjamo z vašim regionalnim eh, okrepljenim pristopom, eh, pristopom, ki temeli na eh, povezovanju različnih struktur. Na tem področju smo že zabeležili počasen napredek. Po eh, svetu iz Barcelone Eh, na temo infrastrukture smo ugotovili, da cilji eh, še niso bili popolnoma doseženi. Nekatere države, več držav, ni najbolj zadovoljnih s tem, kar se dogaja. Poznate pobudo enajstih držav članic, med drugim tudi moje države. Želimo si zavezujočih ciljev, eh, strožjih določb, kot jih imamo sedaj. Verjetno veste tudi, da je parlament govoril in glasoval o cilju 30 odstotkov za uh, medsebojno povezovanje. Zanima me, kakšen je odziv komisije na te naše predloge. Vsi tukaj poznamo uradno stališče komisije, 40 odstotkov energetske učinkovitosti. Še vedno gre za ta famozni prenos energetske učinkovitosti v različne jezike, energy efficiency, efikasite, energik in tako dalje. Imamo predvsej nejasen cilj 37 odstotkov eh, znotraj posameznih držav članic in 40 odstotkov energetske učinkovitosti, to je primerljivo eh, z 20 50 eh, in ti cili so primerljivi z letom 1990. Zdi se, da je eh, na prvi pogled to ambiciozno, ampak dejansko ni. veseli nas, da upoštevate vse elemente obzorja 2020, 5,3 za povezovanje, potem tehnologija, 3 milijarde za regionalne sklade in tako dalje. Vse to je dobro. Ampak še vedno številke niso natančno določene. Vsi bi radi vedeli, kakšno je stališče komisije, in vašega generalnega direktorata v zvezi s cili, z ambicijami, ki smo si jih zadali 30 odstotkov za medsebojno povezovanje. Na tem področju imamo velike težave, ampak če teh težav ne bomo razrešili, nikoli ne bomo imeli enotnega eh, medregionalnega trga za elektriko. Se upravičujem, da sem bil tako dolgo. Eh, eh, najlepša hvala zdaj pa so na vrsti še trije kolegi eh, potem pa se bo odzval gospod ristori gospod prodi je na vrsti izvolite hvala lepa čestitamo Čestitamo vam eh, ob eh, novem imenovanju za generalnega direktorja eh, na področju energetike, kar je, ima seveda središnjo vlogo v vseh naših politikah. Rad bi poskusil ugotoviti, ali lahko postavimo tako energetsko politiko, ki se sklada tudi z drugimi področji tako da bi imeli tudi možnost, da uh, poleg eh, energetike napredujejo tudi drugi, druge panoge. Uh, eh, naprimer, Uh, biomasa oziroma uh, gozdarski in kmetijski ostanki oziroma tudi tiste oblike bio, biomase, ki jo lahko uh, pridelujemo tudi na uh, kontaminiranih zemljiščih, eh, za sanacijo teh zemljišč. Torej, to bi bilo zelo pomembno, če bi uporabili tudi postopek pirolize, tako bi proizvedli vodik veste da vsaka tona suhe biomase lahko proizvede eh, na tisoče eh, kubičnih metrov vodika in torej če eh, pomislimo na to da razvijemo gorljive celice potem bi se lahko izognili zgorevanju in sežiganju kar je glavni vir zračnega onesnaževanja obstaja torej eh, možnost, da ustvarimo cel sistem pri, m, s proizvodnjo energije in hkrati prilagajanjem tudi na podnebne spremembe. Kaj ti? Eh, s tem bomo eh, tudi zagotovili zelo napredno, eh, neko zelo napredno obliko urejanja in ohranjanja prostora hkrati pa bomo zagotovili tudi istri, ustrezno uporabo energetskih virov. Na tak način se bomo uh, izognili zgorevanju. Drug eh, primer eh, takega sistemskega učinka je naprimer to, kar je bilo ugotovljeno pri eh, delovanju velikih offshore eh, veternih polj. Eh, ugotovili smo, da te, eh, ta polja imajo možnost, da absorbirajo pomemben del eh, energije eh, orkanov, celo eno tretjino te eh, energije. In torej to bi lahko bila neke vrste veste, zaščita eh, za eh, tiste pridele, ki so izpostavljeni eh, tem naravnim pojavom, torej orkanom. In na tak način bi lahko razvili torej veterno energijo, sicer offshore veterno energijo, z tem, da bi ustvarili tudi ta drugi sekundarni pozitivni učinek. Mislim, da to bi lahko bila sistemska zamisel eh, določenega pomena za to, da ustvarimo večjo neodvisnost, zato da zagotovimo Evropi večjo neodvisnost in da spodbudimo tudi celo vrsto drugih panog. Naj poudarim to, kar eh, smo že večkrat povedali in ponovili. Se pravi, če eh, gradimo električno omrežje, ki je zelo zmogljivo, učinkovito, eh, z visoko napetnostjo, z enosmernim tokom, bo nujno za optimizacijo vseh obnovljivih virov. In tudi premog, ki ni obnovljiv vir, ampak bi ga lahko lahko uporabili v tem primeru s piroliza in torej bi se izognili spet tudi zgorevanju v primeru premoga. In torej vse to bi lahko bilo zelo pomembno za to, da po eni strani eh, zagotovimo ustrezno energetsko skrbo, po drugi pa tudi zagotovimo izboljšanje okolja. Hvala. dále se přihlásil pan Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Medelko Vadras. Eh, že ve tu, da moram si mu felicite. Najlepša hvala. Tudi sam bi vam rad najprej čestital, gospod Ristori, za vaše imenovanje na mesto generalnega direktorja direktorata za energijo. Mislim, da da vas je vas življenjepis popeljal na to mesto. Mislim, da se boste dobro znašli na tem položaju. Na nek način ste izpolnili eh, svojo usodo. Mislim, da se boste dobro odrezali. tekom vašega govora smo že lahko ugotovili, da imate dober celovit pregled energetske politike, ki ste ga pridobili v kratkem času. Slišali smo tudi nekaj novosti. Govorili ste o konkurenčnosti, o uravnoteženju konkurenčnosti in trajnosti. Govorili ste o odpravi subvencij in to v čim krajšem času, vsaj za tiste zrele tehnologije. Povdarili ste tudi, da so cene energije v Evropi nekonkurenčne in to je brez dvoma vprašanje, ki ga moramo rešiti. Poleg tega ste spomnili tudi, da mora biti energetska mešanica raznolika in uravnotežena, brez da bi pri tem imeli dogmatične predsotke eh, zoper nekatere vire energije. Vse to je dobro. Gre za besede, ki jih številni izmed nas z veseljem slišimo in sprememo. Vseeno pa bi vam rad postavil dvoje vprašanj. Prvič. Vprašanje učinkovitosti onoljivih virov energije in ciljev na tem področju. Zakaj še vedno ustrajamo pri nasprotujočih si, eh, pri zavezujočih eh, ciljih za obnovljive vire energije in zgolj indikativnih ciljih za učinkovitost. Mislim, da eh, boste tukaj verjetno kaj naredili. Mislim, da bi morali enkrat za vselej spremeniti naše mišljenje in jasno povedati, da mora biti učinkovitost na isti ravni vsaj strateškega vidika kot obnovljivi vir energije. Moje drugo vprašanje pa se nanaša na finančna sredstva, na finančne vire. Vse, kar ste dejali, je res. Medsebojno povezovanje, nove tehnologije, izboljšanje standardov, lastni eh, viri premoga, mobilnost elektrike, eh, tehnologije v povezavi z vodikom in tako dalje. gre za potrebe, na katere bomo morali v naslednjih letih odgovoriti. Potrebe po prenovi naših eh, objektov, ki proizvajajo energijo. Vse to zahteva ogromna finančna sredstva. Govorimo o stotinah milijonov. Stotinah tisočev milijonov. kako bomo rešili to vprašanje? Kje naj najdemo ta kup evrov, ta kup naložb, ki jih potrebujemo, zato da bi izpolnili vse te cilje in rešili vsa ta odprta vprašanja? Hvala. Děkuji, dále se do diskuze přihlásila. Najlepša hvala. Gospa Karvaljo, zdaj na vrsti. Najlepša hvala, predsedujoči. Pozdravljeni gospod Ristori, generalni direktor. Čestitke za eh, vaše, eh, vaše imenovanje. Sama bi vas vprašala nekaj o tem, kako poteka izvajanje obzorja 2020 na področju energije. Pri nas v parlamentu poskušamo povečati ambicije glede področja eh, delovanja in eh, sprejeli smo odločitev za eh, družbeni izziv. Poseben povdarek dajemo na sprejemanje na trgu. Sama skupaj s svojimi kolegi eh, se zazemamo za energetsko pametno Evropo, in uh, obzore 2020 ter vključitev tega obzore 2020, saj je ta pobuda zelo dobra. Prav tako dajemo veliko poudarka na industrijski prikaz eh, na veliki ravni. Nekatere tehnologije so že dovolj razvite, zdaj pa potrebujejo prikaze, eh, predstavitve na veliki ravni. razvoj in napredek pri raziskavah in razvoju v energetskem sektorju je ključen, če želimo nasloviti ta vidik konkurenčnosti, varnost oskrbe in trajnost ter okoljske pomisleke. Zares moramo napredovati na teh področjih, če želimo doseči Eh, tehnologije, ki si jih lahko privoščimo in so hkrati tudi bolj čiste, tako da bomo imeli eh, nizkooglično družbo, ne da bi ogrozili gospodarstvo v Evropi. Vprašala bi vas torej, kako se to izvaja, kakšne so povezave z drugimi generalnimi direktorati, ki tudi izvajo obzorje 2020. Imate morda že kakšen načrt glede razvoja in morbitnega širjenja obzorja 2020? Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa še gospod Marcinkjevič. Hvala, gospod predsedujoči. Naj vam najprej tudi sam čestitam za vaše imenovanje, gospod generalni direktor. Sam prihajam iz Polske, vzhodnoevropske države. In moram povedati, da se je ta mandat začel dobro s poročilom Vidal Quadras. in sicer takrat, ko se je prekinila dostava plina iz Ukrajine, kar je močno vplivalo na države Srednje in Vzhodne Evrope. Takrat smo pripravili osnutek uredbe, ki je pričel veljati s podporo vseh političnih skupin. Zdaj je leto 2014 in ponovno Eh, je v, se bomo sredotočeni na Ukrajino ter povezavo z vprašanji energetske skupnosti. Evropa je zelo raznolika, ne le na področju držav, temveč tudi na, um, ko gre za smeri neba, sever, jug, vzhod, zahod, skandinavske države, južne države in tako naprej. Vse te regije imajo različno razvito industrijo. Eh, in različne objekte, ki proizvajajo različne količine energije. Žal so podnebni cilji zdaj malce manj ambiciozni in strinjam se z gospod Grostet, ko je dejala, da se je generalni direktorat za energijo preveč oziral na stvari eh, skozi prizmo sprem, podnebnih sprememb. Vaš generalni direktorat mora eh, strogo izvajati vse na tem področju, nismo pa še slišali nič strani komisije zeleni podnebni cilji, ki so zdaj postavljeni, eh, sploh niso povezani eh, z industrijo. Ljudje govorijo o energetsko intenzivni industriji, ampak to je povezano z delovnimi mesti in različnimi potencijali za Evropo. Prosimo, ne postavljamo si ambicioznih ciljev, ki jih ne bomo mogli doseči. Jasno je, da potrebujemo soglasje ko gre za energijo. Bi pa postavil še hitro vprašanje, če smem. In sicer v zvezi s sestankom sveta, ki bo potekal ta teden. E, tudi na tem sestanku bodo gotovo razpravljali o vprašanjih, o katerih razpravljamo mi. Gospod direktor, ali mislite, da bi bilo možno, da si naše energetske cilje ogledamo tudi z drugega vidika? In da na nas ne bo toliko vplivalo to, kar želi izvesti Putin. Hvala. Gospa Hibner je še zadnja na mojem seznamu. Izvolite. Najlepša hvala. Moram priznati, da sem zelo vesela, da ste vi zasedli ta položaj. Čestitke zdaj sem zelo optimistična, ko gre za energetsko politiko v Evropi. Energija je pravzaprav začetek in konec polske industrije. Če ne bomo imeli ustrezne energetske mešanice in če se ne bomo mogli otresti odvisnosti od dobaviteljev iz tretjih držav, nikoli ne bomo mogli najti poti naprej naša industrija bo zapustila Evropo. Pravzaprav je del naše industrije to že storil. To, kar pravite, je že dobro. Vendar pa resničnost ni povsem takšna, kot bi si želeli. Govorili ste naprimer o inovacijah. In uh, novi ukrepi CCS so nesprejemljivi. Nekateri pravijo, da je jedrska energija nesprejemljiva. Biomasa je omejena. Mi ne želimo omejiti kmetijske proizvodnje in zato takšnega cilja ne želimo sprejeti. Tehnologije za obnovljive vire energije so visoke, vendar imamo na voljo tudi subvencije. Zaenkrat pa še nimamo na voljo tehnologije, da bi skladiščili to vrstno energijo. Kam smo torej usmerjeni? Govorili ste o patentih in o tem, da pri inovacijah zaostajamo za ZDA in Kitajsko. Ampak eh, inovacije se ne zgodijo čez noč. Moramo morda zagotoviti krajši čas pri inovacijah ali karkoli počnemo, da bi eh, to opredelili kot našo prednostno nalogo. Gospod direktor, kako boste zagotovili, da v energetski mešanici ne bo nič izključeno in kako se boste izognili temu, da bo industrija pričela zapuščati Evropo? No, predvidevanja so že dobra, ampak kako nameravate to doseči, po kateri poti se boste podali? Mi si ne želimo nepopolnih obnovljivih virov energije. Kako bomo dosegli prave rešitve, če le zanikamo vse druge mogoče rešitve? Dobro, to je bilo zadnje vprašanje, gospod direktor. Zdaj pa ste vi na vrsti za odgovore. Za odgovore na to vrsto številnih kompleksnih vprašanj. Veselimo se vaših mnen. Merci l'ensemble des intervenants. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvalil bi, sem, bi se rad vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Najprej gospod Koreja de Kampoš. Glede cen smo prvič pripravili zelo natančno eh, analizo, ki je bila pripravljena znotraj generalnega direktorata. In ta analiza jasno kaže, kakšna so naša diagnostična orodja. Jasno je prikazana tudi razlika med eh, cenami na drobno in na debelo. Pri cenah na debelo je cena plina ostala stabilna, elektrika pa je padla in to v primerjavi z zadnjimi desetimi leti. Primerljive so te cene ameriškim cenam. Iz tega moramo uh, sklepati, da obstajajo povezave med uh, energetsko politiko, proračunsko politiko na ravni držav članic, velikih, veliko jih je namreč želelo uh, upoštevati subvencije uh, pri določanju cen tako za končnega potrošnika kot tudi industrijskega potrošnika. Tisti, ki nosijo breme, so tisti, ki eh, morajo ponovno graditi to, eh, ta industrijski temelj. Ne smemo ponoviti istih napak iz eh, preteklosti, zaščititi moramo tiste, ki jih moramo zaščititi. In situacija je glede cen zelo raznolika, če primerjamo posamezne države članice. Enako velja za industrijske cene in cene za gospodinstva nekatere vlade so bile bolj neposredne, določale so izjeme za industrijo, druge vlade so poskušale zaščititi končnega uporabnika in gospodinstva. Potrebujemo bolj celovit pristop, pristop, pristop skupnosti, ki upošteva konkurenčnost. In to je zelo pomembno. Glede pametnih mrež in potrošnikov, se strinjam z vami. In to sem povedal že uvodoma. Skrbi me ta zamuda v Evropi, kar se tiče eh, raziskav, patentov, vse, kar zadeva eh, pametne merilnike in novo tehnologijo. Potrošnikom moramo dati možnost, da sledi stroškom ki jih mora plačevati. Ne smemo zaostajati za američani, za azici, za kitajskimi podjetji, kar se dogaja. Na področju raziskav je bistvenega pomena eh, zasebni sektor tekmovanja med podjetji. Rad bi prisluhnil vsem eh, deležnikom in povzdignil glas. Eh, odzvati se moramo, ne smemo več eh, zaostajati na tako zelo pomembnem področju za prihodnost. Upoštevati moramo eh, napredek na področju sektorja IKT, ker je to prav tako pomembno za energetski sektor. Glede medsebojnega povezovanja se prav tako strinjam z vašo analizo. rad bi še poglobil to vprašanje eh, in ponudil analizo na osnovi številk, kaj smo dosegli in česa nismo dosegli v tistih najobčutljivejših področjih. K vam in k svetu bi rad pristopil z jasnimi predlogi, celovitimi, skladnimi predlogi. konec prejšnjega tedna sem se pogovarjal z odgovornimi za španska in francoska omrežja. Stroški so pomembni. Včasih se pojavljajo tudi tehnološki izzivi, ki jih je treba rešiti. Oceniti moramo trenutno stanje in na osnovi te ocene pripraviti cilje. In to više cilje. Potrebujemo ambicije strinjam se z vami, ukrepati moramo na celotnem evropskem trgu, če tudi bomo najprej ukrepali na regionalni ravni. Gospod Prodi, prav imate, govorili ste o potencijalu, ki ga imamo v Evropi v številnih državah, članicah, o potencijalu biomase. Gre za Eh, ostanke iz kmetijskega in gozdarskega sektorja. Tudi v sektorju vodika moramo upoštevati vse možnosti, ki jih imamo na mizi. Ne smemo si zavezati rok, ko gre za eh, energetske vire. Enako velja za vetrno energijo offshore. Smo šele na začetku razvoja te tehnologije. Poštevati moramo, kakšne so razlike med eh, razvito tehnologijo, naprimer eh, vetrne elektrarne na celini. Stroški so tukaj padli, eh, te elektrarne so konkurenčne in pa veliki skupki vetrnih elektrarn offshore, ki zaenkrat še vedno predstavljajo velik strošek. Obenem pa zmanjšujejo uh, učinke orkanov in drugih vremenskih pojavov, ki jih je dan danes vedno več. Govorili ste tudi o premogu, o pirolizi. Uh, To so prav tako pomembni izzivi. Zmanjšati moramo stroške in izgube v naših omrežjih. Bolje moramo uporabiti nove tehnologije v naših rokah in to velja tudi za IKT. Hitreje moramo zaznavati eh, spremembe in na to se moramo hitreje odzvati. In šokiran sem, da nekateri eh, operaterji noče uporabljati novih tehnologij. Ne, to moramo narediti. Tako bomo lahko hitreje napredovali in to v pravi smeri. Gospod Vidal Quadras, postavili ste dve vprašanje. Najprej na temo energetske učinkovitosti. Da, strinjam se. Energetska učinkovitost mora biti prav tako strateško pomembna kot eh, obnovljivi viri energije. Da, komisija bo po poletnem odmoru pripravila predlog. Najprej bomo ocenili to, kar trenutno obstaja in prvi izračuni kažejo, da, bom, da se bomo gibali okoli 17 eh, odstotkov za energetsko učinkovitost. Tukaj je že bil upravljen napredek, pri tem se moram zahvaliti našim uh, energetskim podjetjem, električnim podjetjem. Potencial je ogromen in tega potencijala še nismo izkoristili. Gre za potencijal eh, stavb, prometa in infrastrukture, opreme. Narediti moramo vse, kar lahko, da bomo na tej poti nadaljevali. Glede druge točke se prav tako strinjam. Potrebujemo ogromna finančna sredstva. 500 milijard za proizvodnjo. In veliko jedrskih uh, elektrarn, elektrarn, ki uporabljajo uh, plin, uh, premok in tako dalje, bo prenehal delovati v naslednjih eh, desetletjih. Potrebujemo ogromna sredstva eh, od sedaj naprej pa do leta 2030. Šesto milijard bomo potrebovali za posodobitev eh, omrežji. Mreže, mreže se namreč starejo, niso bile pripravljene za eh, trenutno stanje in za razvoj v eh, prihodnosti. Obene moramo centralizirati in decentralizirati te sisteme. Vključiti moramo tudi obnovljive energije in pa poskrbeti za večjo energetsko varnost. Ko imamo 20 odstotkov eh, obnovljivih virov energije in to velja za proizvodnjo elektrike trenutno, je vprašanje eh, zmožnosti popolnoma drugačno, kot je bilo v preteklosti, ko je šlo zgolj za marginalni element energetske mešanice. Na to še vprašanje skladiščenja. Skladiščenje v preteklosti ni bilo eh, prednostna naloga. Ampak to mora postati. To ne velja, ne velja zgolj za plin, za gorivo, ampak tudi za elektriko. Številni ste bili zelo aktivni na področju raziskave. Imamo dve prednostni nalogi. Najprej eh, vodikova tehnologija, poskušamo zadoviti stabilne mehanizme za skladišene in drugi element so eh, baterije. Potrebujemo ustrezen okvir na evropski ravni za baterije. Glede finančnih sredstev bi dejal takole. Stopnja eh, povratka pri naložbah je nekaj, o čemer je treba govoriti. Sam bi se dotaknil predvsem eh, prometne infrastrukture. Potrebujemo stabilen okvir, ki bo vlagateljem omogočil ustrezno predvidljivost. Ta okvir mora biti resnično stabilen. Drugič, skupaj moramo povedati, kakšne so naše Eh, potrebe in te moramo predstaviti finančnim trgom. Kot veste, smo preživeli zelo težko finančno krizo, ki se je začela leta 2008. Velike banke so sedaj likvidnejše in veliko govorimo o financiranju realnega gospodarstva. Energetika mora biti prioritetni sektor za naložbe v realno gospodarstvo. Mobilizirati moramo eh, finančne trge, velike banke, zavarovalnice, pa tudi Eh, pokojninske sklade. Potrebujemo ustrezen pravni zakonodajni okvir, ki bo varen. In to bomo naredili skupaj s podporo Evropskega parlamenta. Gospa Karvaljo, lahko povem, da smo s kolegom, da smo s kolegom Robertom Janom eh, Smicom vedno pripravljeni na sodelovanje. Delamo z roko v roki, prizadevamo si za doseganje ciljev eh, z naslova obzorja 2020. Naprimer, gospod Stromajer, ki je namestnik generalnega direktorja, je prav tako dober kolega, prizadevamo si za uh, skupne cilje. In naše načrte moramo posodobiti, uravnotežiti, moramo te načrte in v njih, uh, uh, v njih vključiti naše prednostne naloge. Eh, obnoljivi vir energije, CCS in tako dalje. Tudi za vprašanje porabe eh, potreb moramo poskrbeti. V preteklosti smo imeli eh, včasih pozitivne, včasih negativne izkušnje. Naučiti se moramo nečesa iz vsega tega in si prizadevati za prioritete, kamor vključujemo tudi pametne mreže. Pospešiti želimo pripravo časovnega načrta, integriranja časovnega načrta za to področje. Še pred poletjem želimo imeti časovni načrt, ki bo odražal vse te prednostne naloge. Z tega vidika je meddirektoratski pristop eh, bistvenega pomena. S tem bomo lahko eh, uravnotežili povpraševanje in ponudbo. Kriza v Ukrajini je pokazala, kaj smo naredili po krizi iz leta 2009. Sklical sem eh, sejo skupine za koordinacijo na področju plina, ki ste jo vzpostavili tudi vi. V ponedeljek smo se srečali in v torek na svetu za energijo smo dobili zadnje informacije. Ponovno smo se srečali eh, v petek, zato da bi ugotovili, kako stvari delujejo, kaj se dogaja v tranzitu in to je zelo pomembno. Trenutno poskušamo pomagati Ukrajini in eh, to v naši največji meri v tem prihodnem obdobju. Enako velja za energetiko. Nekateri elementi že obstajajo, naprimer povezava med vašo državo Polsko in Ukrajino. Številke tukaj niso tako visoke in pripravili smo še en projekt, ki ga lahko izvedemo, če bo obstajala politična eh, volja za to pred Eh, naslednjo zimo. Gre za um, plinovod med Slovaško in vzhodom. Radi bi dostopali do plinskih rezervoarjev v Ukrajini. S tem bi lahko stabilizirali in zavarovali razmere v tej državi. Delamo vse, kar lahko, zato da bi pomagali ukrajinskim kolegom v teh težkih razmerah. Glede ostalih komentarjev lahko rečem, da je naš dialog s polskimi kolegi dialog, ki eh, nikoli ne ogasne. Pogovarjamo se s tistimi, ki so odgovorni za eh, energetiko, kot tudi svetovalci premijeja Tuska. Tam sem bil pred dvema tednoma in ukrepi, ki so bili predlagani konec januarja so dobri, za njih so si prizadevali ne zgolj na polskem, ampak tudi drugod gre za večjo eh, produktivnost, za večjo prožnost glede eh, energetske mešanice. Govorim tudi o obnovljivih virih energije, govorim o plinu iz skrilavca, ki bi moral biti na voljo vsem tistim državam, ki si ga želijo pripravili smo sporočilo in priporočilo, ki govori o trenutni zakonodaji in državam članicam, ki si tega želijo, omogoča vzpostavitev ustreznega zakonodajnega okvira, omogoča jim, da raziščajo to področje. Želimo dobiti vse eh, potrebne informacije v obdobju 18 mesecev oziroma dveh let. In mislim, da so prav zato prosile vaše vlade oziroma organi. Lahko bi sprejeli tudi odločitve glede zmanjšanja eh, izpustov CO2, kar je del makroekonomske politike na polskem. Gospa Hibner. res je, potrebujemo energetsko politiko, ki obenem podpira našo industrijo. Energetska politika in energetski sektor sta pomemben del naše industrije, našega gospodarstva. O tem bomo govorili tudi uh, z direk generalnim direktorjem za podjetja v sredo. Govorili smo tudi o intenzivni industriji in eh, vprašanje podnebnih sprememb je pomembno. Eh, Sem sodi tudi seznam izjem. Imeti moramo zmožnost, da prilagodimo politiko da upoštevamo mnolije rivine, vire energije, da vzamemo tisto, kar je pozitivno, obenem pa odpremo trg in to je potrebno in pomembno. Tudi na področju skladiščenja moramo narediti vse, zato da bomo odprli tista vrata, ki so bila v preteklosti zaprta. Le tako bomo lahko nadaljevali z napredkom na področju skladiščenja trga elektrike in trenutnih značilnosti tega trga. Mislim, da je bistvenega pomena povezati evropsko raven z nacionalno ravnjo, pa tudi z našimi raziskovalnimi centri in podjetji. Ni dobro, da številne naše univerze živijo v izoliranem svetu, da ne govorijo o tistih prednostnih nalogah, ki jih imamo na področju industrije. Skrediti moramo most med energetsko politiko, industrijsko politiko in raziskovalno politiko in to je pomemben korak naprej. Hvala. Najlepša hvala, gospod generalni direktor, za te zelo podrobne odgovore na vsako posamezno vprašanje. V imenu vseh svojih kolegov vam tudi sam še enkrat čestitam, ker ste bili imenovani na tako pomemben položaj. Za nas je to še pomembneje kot za druge odbore. Vi in vaši kolegi boste gotovo eni izmed najpomembnejših partnerjev našega odbora. Tisti, ki bodo člani tega odbora po volitvah, bodo to zagotovo zelo kmalo izvedeli. Naš odbor je vedno vključeval visoko stopnjo strokovnega znanja in profesionalizma in meni je bilo veliko čas, da sem bil del tega odbora. V tej komplicirani situaciji, v kateri smo se znašli, ko gre za težave v Ukrajini in spremembe na svetovnem trgu energije ter za vse druge nepredvidljive dogodke, vam želim, da boste uspeli. Hvala še enkrat za vaš čas. Upam, da bodo od, ob vaši obiski v tem odboru vedno zelo plodni. Hvala za vašo pripravljenost na to razpravo. Vedno sem pripravljen obiskati vaš odbor, danes in jutri. Ja, en organizačne. Hvala še enkrat, gospod direktor. Zdaj pa še ena tehnična zadeva. Sestanek koordinatorjev se bo začel ob pol šestih. Ja.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

ki je prevzel ta eh, zelo pomemben nov položaj. Potem pa v 17.30 bomo nadaljevali s stankom koordinatorjev, zato bomo morali biti pozorni, da eh, na čas, ki ga imamo na voljo, da ne bomo preveč zamujali. Zdaj pa je na vrsti soočanje z Marijo Kristino Russo, ki je direktorica eh, za področje mednarodnega sodelovanja, ki ji dajemo, ki ji eh, izrekamo dobrodošljico. Eh, nekoliko bodo počakali naši koordinatori, tako da si bomo vzeli 30 minut za to soočanje. In um, vsi imate na voljo tudi gradivo, ki je bilo razmnoženo vsem uh, poslancem z eh, tudi preglednico v zvezi z napredovanjem dela in eh, zato bi takoj nadaljevala s tem, da predam besedo gospe Ruso. Izvolite. Hvala, predsednica. Mi je v čast, da sem danes tu med vami na odboru ITRE z, uh, v tej funkciji eh, direktorice za mednarodno sodelovanje za raziskave in inovacije. To je funkcija, ki sem jo prevzela julija lani in zdaj sem prvič tu pred vami. Zelo sem zadovoljna uh, te, zelo se veselim te priložnosti. Čisto kratka bom in podala neko, uh, nek prikaz vseh pridružitvenih sporazumov. Poskusila se bomo osredotočiti samo na glavne točke. Najprej eh, nekaj v zvezi s pridružitvenimi sporazumi, eh, ki so del Evropske strategije za raziskave in inovacije. Kot veste, je komisija sprejela sporočilo septembra 2012, ki določa okvir za eh, sodelovanje na področju inovacij in raziskav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 to give a bit of suspense. <laughs> Torej, strategija za mednarodno sodelovanje je predstavil uh, generalni direktor Smith na, uh, predstavi pred, na predstavitvi pred odborom ITRE pred nekaj tedni. Želela bi povedati tole. Pridružitev je pomemben del naše strategije. Kot veste, ima pridružitev okvirnemu programu dolgo zgodovino. Gre za politični izraz želje, da bi razširili evropsko območje raziskav prek meja EU. V členu 7 uredbe obzorju 2020 je to zapisano. Racionalne koristi pridružitve so gospodarske, politične in znanstvene. Za države EFTA je pridružitev našemu raziskovalnemu programu takšna, da jim omogoča vključevanje v naše dejavnosti, naprimer vključevanje na trg, kar koristi Uniji, pa tudi pridruženim državam. Obe strani imata koristi na najvišji ravni od tovrstnega sodelovanja. Za pridružene države jim pridružitev omogoča mehanizem, s katerim lahko sledijo pravnemu redu EU. Za države sosedstva so koristi sodelovanja prav tako združene s koristmi na področju znanosti in drugih področjih. Pridružitve torej ne smemo gledati le z vidika koristi za naše partnerje. Tudi Evropska unija ima koristi na področju znanosti, saj s tem evropski raziskovalci pridobijo lažji dostop eh, do raziskovalnih skupnosti v pridruženih državah. Tako Evropska unija dosega odličnost in konkurenčnost. Evropska unija ima tudi politične koristi. S tem se krepijo odnosi z državami, ki jih prioritizira evropska politika. Prav tako ima EU tudi gospodarske koristi. Gre za države, ki so blizu Evropi in to so tudi države, ki so najbolj integrirane v naše gospodarstvo. Kateri so torej mehanizmi pridružitve? Kot sem že dejala, obzorje 2020 eh, vključuje strateški vidik pridružitve. Načeloma smo odprti za prošnjo katerekoli države na svetu, vendar pa uredba to omejuje na države v širši okolici EU, naprimer države EFTA, države širitve, in države sosedstva pa tudi tiste države, ki so bile že pridružene v sedmem okvirnem programu raziskav in inovacij. Ko gre za zahtevke za pridružitev držav sosedstva, člen 7 skupaj s sporočilom, ki sem ga omenila že prej, eh, oblikuje merila, ki jih morajo države izpolniti, da se pridružijo programu. Ta merila so dobre znanstvene in tehnološke zmogljivosti, dobra zgodovina predhodnega sodelovanja pri okvirnem programu ter enakovredna obravnava pravic intelektualne lastnine. Glede statusa pridružitve smo posredovali pisne informacije odboru ITRE decembra. Prav tako smo izdali posodobljen dokument s tabelami pred našim današnjim sestankom. Zdaj bi povedala še tele. tole. Vse države, ki so pridružene sedmemu okvirnemu programu, so izrazile interes, da bi se pridružile tudi obzorju 2020. Edino vprašanje zdaj ostaja samo še Lichtenstein, eh, pri katerem je parlament glasoval proti pridružitvi, zdaj pa Lihtenštajn ima več interesa za pridružitev. Za ostale države, EFTA, naprimer Islandijo, je postopek že močno napredoval. Gre za spremembo protokola 31 sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru. Na podlagi tega poteka postopek. Evropska komisija vodi omenjene postopke, zdaj pa čakamo še na Evropski svet in države EFTA, da postopek zaključijo. Predvidevamo, da se bo postopek pridružitve končal maja letos. Pridružitev. Hej, držav, ki so bile kandidatke za pridružitev, temeli na merilih, ki so zapisana v programu Unije. Države predpristupnice so že prej prispevale k okvirnem programu in skupaj z zahtevo, da razširijo svoje raziskovalne zmogljivosti, bo to vključeno v obzorje 2020. Kje smo zdaj? Pogajanja so skoraj zaključena z Makedonijo, Črnogoro in Srbijo. Pogajanja z Albanijo, Bosno in Hercegovino ter Turčijo še tečejo in bodo tudi kmalo zaključena. Menimo, da bodo vse te države pridružene v drugem četrtletju leta 2014. Pridružitev držav evropske sosedske politike tako kot države, pri državah predpristopnicah tem, to temelji na predhodnih sporazumih. Robert Jan Smic, moj šef, je gospe Sartori 1. augusta poslal, leta 2013 poslal sporočilo, da so pogajanja z Izraelom začela prejšnje leto. Komisija je obvestila parlament pisno 16. decembra leta 2013, da je bil osnutek sporazuma z Izraelom dosežen po teh informacijah eh, smo začeli oblikovati besedilo sporazuma. Zaenkrat še čakamo na konec teh postopkov, eh, ki zahtevajo podpisi komisije. Pričakujemo podpis tega sporazuma aprila. Pogajanja tudi še potekajo z Moldavijo. Naš generalni direktor je prav danes v Moldaviji. Moldavija je bila pridružena sedmemu okvirnemu programu, tako da v skladu s členom 7 obzore 2020 ima pravico, da se pridruži tudi obzore 2020. Tudi Armenija je prosila za pridružitev in kmalo bomo začeli s pogajanji z Armenijo, da razpravljamo o pogojih za morebitno pridružitev. Ukrajina je prav tako že lansko leto izrazila močan interes za krepitev dialoga na področju raziskav in inovacij z Evropsko unijo. Pri čemer je bila predvidena morebitna pridružitev prihodnosti. Vsi veste, kaj se trenutno dogaja v Ukrajini, zato naš dialog na področju raziskav in inovacij še poteka, načrtujemo pa, da bomo z razpravami začeli po podpisu sporazuma ta mesec, tako da si bomo ogledali, kako se lahko ta sporazum bolje poveže z obzorjem 2020. V prihodnosti pa bomo potem videli, ali se lahko Ukrajina pridruži, vendar pa ne predvidevamo, da bi se ta pridružitev zgodila že letos. še za dve drugi državi eh, so predvi, sta predvideni pridružitve na podlagi samostojnih sporazumov in sicer za Švico in Ferske otoke. Za Švico veste, kako je. Komisar Andor je podal izjavo na plenarnem zasedanju 26. februarja Evropskemu parlamentu v imenu komisije. Na kratko, pogajanja so skoraj zaključena. Ko je potekal, potekalo glasovanje, v Švici, ki je bilo kontroverzno in zaenkrat so ta pogajanja ustavljena. Svet je podal pooblastilo za ferske otoke, da se pridružijo obzorju 2020. Pričakujemo, da bodo potekanje, pogajanja potekala hitro, obstaja pa nekaj političnih vprašanj glede notranjih sporov o ribištvu. To morda ne bo vplivalo na samo pridružitev, vendar pa na časovnico predložitve sporazumu. Sporazum se morda ne bo uporabljal retroaktivno v tem primeru, kot se uporablja v drugih primerih. Sporazum bo v vsakem primeru posredovan Evropskemu parlamentu za ustrezno soglasje. Naj zaključim. Pri pridružitvi pričakujemo, da bo večina držav, ki je zaprosila za pridružitev, eh, k malu potrjena za večino teh držav pričakujemo, da bodo eh, sodelovala tudi pri prvem sporozumu o nepovratnih sredstvih za obzore 2020. To je predvideno za skoraj vse te države, da bodo eh, sporozumi se uporabljali retroaktivno in sicer od 1. januarja 2014. Preden končam, še nekaj besed o eh, sporazumih o sodelovanju na znanstvenem tehnološkem področju. Imamo 20 tovrstnih sporazumov in običajno je treba redno te sporazume obnavljati vsakih pet let. Za razliko od sporazumov za pridružitev pa je časovnica, pa časovnica pri teh sporazumih ni povezana z okvirnim programom. Rada bi vam torej povedala nekaj informacij o trenutni situaciji v zvezi s temi sporazumi, ki so se že obnovili ali se morajo kmalo obnoviti. Prvič, obnovili smo eh, sporazum na znanstvenem tehničnem področju z Rusijo in sicer februarja. Parlament je ta dosje obravnaval na zelo hiter in učinkovit način in zato se vam zahvaljujem. Parlament je tudi odobril obnovitev sporozuma ZDA marca in dosje boste kmalo ponovno prejeli v obravnavo. Sporazum z Ukrajino bo tudi treba obnoviti letos in parlament bomo ponovno prosili za potrditev tega. Takšno je stanje zadev pri obzorju 2020 in podaljšanih sporazumov na znanstvenem in tehničnem področju. Vesela sem dejstva, da smo vedno zelo dobro sodelovali z Evropskim parlamentom in veselim se tudi prihodnega sodelovanja. Hvala, predsednica. Hvala lepa za vašo predstavitev. Če imate kakšno vprašanje, potem se prosim držite časa za govor. Eno minuto za vsakega. Gospod, izvolite. Eh, Najlepša hvala hvala za uvodne besede. Imam eno samo vprašanje. Oziroma, pravzaprav dve vprašanje. Prvo vprašanje. Na kakšen način eh, bodo te informacije posredovane uporabnikom? Vsi poznamo informacije a znanstveniki, ki želijo začeti s programom, kako bodo oni vedeli, katerim državam smejo pošiljati svoje programe in iz katerih držav jih smejo prejemati. Potem pa še Islandija in Norveška, tu ni težav. Obe državi sta lahko ustrezna partnerja, tudi glede na njihovo dozdajšnje sodelovanje. Moje vprašanje se torej glasi, pri teh projektih s tovrstnimi partnerji, ki so že znani, kako bodo komisija oziroma drugi, ki sprejemali odločitve, upoštevali, iz katerih držav prihajajo tisti, ki sodelujo pri projektu ali obstajajo države, ki imajo prednost oziroma države, ki so morda v drugi vrsti ali so vse države enakopravne. Merci, très, très, très rapidement. Čisto na kratko. Imamo sporazum z Izraelom. Želela bi vedeti, Eh, če eh, ko pride do eh, projektov za sodelovanje s podjetji, ki so v naselbinah, ali te podjetja so lahko deležne evropske pomoči. Potem ste govorili o Švici, to je država, ki meji na moje volilno okrožje imamo nekega eh, eh, imamo švicarske raziskovalce ki so bili deležni zelo pomembnih prispevkov s eh, strani evropske unije leta dva tisoč sedem vemo da so stvari zdaj prekinjene ampak morda bi lahko nam dali nekaj podatkov v zvezi s tem vemo da švicarski raziskovalci se soočajo s številnimi težavami v tem trenutku ravno zaradi tega hvala lepa ni ni, ni drugih vprašanj in zato predajamo uh, takoj besedo v odgovor. Eh, gospe direktorici, gospe Russo, izvolite. Hvala. Eh, no, glede na informacije, ki jih imamo, imamo zelo široko in dobro delujoče omrežje informacij, to je prvo. Potem imamo veliko kontaktnih točk v državah članicah in v pridruženih državah, eh, ki se jih obravnava za pridružitev k obzorju 2020. Uporabljamo vse kanale, ki obstajajo z nacionalnimi kontaktnimi točkami in odbori glede različnih programov na področju raziskav, da širimo omenjene informacije. Prav tako imamo obsežne informacije v zvezi z portalom EU za raziskave in inovacije. Moram povedati tudi to, da v različnih državah članicah in pridruženih državah upravljamo predstavitve, imamo uh, dneve odprtih vrat, ko gre za obzorje 2020. Mislim, da gotovo namenjamo dovolj pozornosti širjenju informacij in namenjamo veliko truda temu, da bi informacije dosegle vse. Gre za predpogoj pri sodelovanju eh, v obzorju 2020 in seveda moramo zagotoviti eh, podporo vseh pri širjenju informacij, tudi Evropskega parlamenta. Glede Islandije in Norveške ter eh, sodelovanja in vprašanja, ali je sodelovanje enakopravno, naj povem to nekatere tretje države so pridružene programu obzorju 2020 in te se obravnava enako kot države članice. Imajo torej enake pravice kot države članice. Tri države lahko oblikujejo konzorci, vendar pa Eh, nima prav nikakršnega vpliva, ali je država pridružena, ali je država država članica. Vse države imajo enake pravice in enake možnosti kot države članice. Tako se tretjih držav ne obravnava kot eh, države čla, tretje države. Naj odgovorim gospe Grosteta, Švica eh, v tem trenutku ne more biti pridružena v tem trenutku v obzorju 2020, ampak lahko sodeluje pri celotnem programu kot tretja država dejansko obzorje 2020 je eh, program, ki je odprt za, v celoti za sodelovanje tretjih držav, torej Švica ni pridružena država, je tretja država, ki lahko sodeluje ne eh, pač z, mm, pod istim naslovom kot pridružene članice, ampak kot tretja država. To je veljalo tudi v okviru petega okvirnega znanstvenega programa in eh, Švica je nedvomno pomemben partner, to ste izpostavili videli to lahko samo še enkrat ponovim to kar lahko še dodam je da eh, švicarske, eh, švicarski organi ki se ukvarjajo z raziskovanjem so eh, se tega dobro zavedajo in poskušajo sami vzpostaviti sklade zato da sami financirajo sodelovanje švicarskih znanstvenikov v okviru projektov iz obzorja 2020. Eh, toda v tej, tem trenutku, v tej fazi pogajanja za pridružitev so bila prekinjena, ampak eh, pogovori s Švicari so še vedno potekajo, potekajo in jutri naš pridruženi generalni direktor bo imel sestanek na najvišji ravni z predstavniki švicarskih znanstvenikov, ki bodo prišli v eh, Brusel. Kar pa zadeva zasedena območja, v okviru sporazuma z Izraelom smo začeli izvajati tiste smernice ki jih je evropska unija objavila eh, lansko leto v zvezi z obravnavo pač uh, entitet, ki se nahajajo, ki imajo svoj sedež na zasedenih uh, območjih, ozemljih, uh, ki pač ne morejo sodelovati uh, pri programu obzorja 2020 z ozirom, torej na smernice, ki so bile objavljene lani, lansko leto. Uh, upam, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanje. Hvala lepa. S tem smo izčrpali tudi to točko na dnevnem redu. Torej,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 izčrpali smo ti dve eh, splošnejši točki, ki so predvidivali eh, soočanja in izmenjavo mnen z eh, Evropsko komisijo. Zahvaljujemo se torej tudi gospe Ruso za to predstavitev, za koristno predstavitev in koristne odgovore. In glede na to, da verjetno ta odbor ne bo imel še drugih priložnosti za srečevanje z našimi gosti, se vam lahko samo še zahvalimo in ne dvomimo, bomo imeli podobne eh, koristne priložnosti za sodelovanje po eh, volitvah. Hvala lepa torej, naj opozorim kolege, preden zapustijo dvorano, da danes večer v tej eh, dvorani bo potekala seja neka druga seja torej bi vas opozorili na to da um, je eh, bolje da ne pozabite niti dokumentov niti osebnih predmetov v tej dvorani kljub temu da jutri do povdan se bo naša seja nadaljevala v tej dvorani glede na to da bodo za nami um, um zasedali um, zasedala druga skupina uh, Eh, torej ne pozabite ničesar v tej dvorani. Jutri od 9. do 10. bomo imeli torej sestanek eh, oziroma sejo v tej dvorani, od 10. dalje pa bo potekalo elektronsko glasovanje. Naj vas tudi opozorim, da ob 10. pred začetkom glasovanja bomo imeli skupinsko fotografiranje našega odbora. Hvala lepa in nasvidenje jutri. Zdaj pa a, eh, bi prosila, da v dvorani a, ostanejo samo še koordinatorji, drugi naj zapustijo dvorano. Hvala.